So, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Nachmittag. Tako, spoštovane kolegice in kolegi, dobrodošli na popodanskem zasedanju z prominentno točko na dnevnem redu in sicer izmenjava mnen s belgijskim predsedstvom. Med nami zato vabim predsednico formacije sveta za okolje, gospod Joke Šaufliege, ki jo Pozdravljen tu v Evropskem parlamentu, v našem odboru, z njo je tudi Mikael van Petegem, ki ga pozdravljam in pa generalni sekretar sveta Jaroslav Pietras. Tako da je svet danes tukaj dobro zastopan in nam bo predstavil program za prihodnih šest mesecev. Na neformalnem zasedanju ministra za okolje v Gentu sem bil, lahko vam čestitam za dobro organizirano delo in za dobro razpravo o učinkoviti rabi resursov v Evropi. Belgijsko predsedstvo prevzema vodenje Evropske unije v času, ki je zelo pomembno za okoljsko politiko v Evropi in pa tudi širše na svetovni ravni. Imamo celo vrsto dosjejev, ki so na poti. Upamo, da bomo pod vašim vodstvom prišli do uspešnega rezultata. E, z učinkovito rabo mm, surovin je povezana tudi tako imena direktiva VE, prav tako imamo z biološkimi odpadki pomembno področje, ki ga je potrebno še rešiti. Kar zadeva varovanje podnebja. Imamo tudi predvidne izboljšave na področju lahkih gospodarskih vozil, na področju kemije imamo uredbo o biocidih, ki tudi čaka na rešitev oziroma dogovor med eh, parlamentom in svetom. Skratka, za okolje je to pomemben čas, pomemben trenutek. Dve konferenci OZN bosta potekala potekali, oktobra o biotske raznovrstnosti, decembra o varovanju podnebja. Danes dopoledne smo že govorili o biotski raznovrstnosti. Upamo pa, da po slabi izkušnji v Kopenhavnu na konferenci CITES, na konferenci v Agadirju, morda lahko Evropska unija vendarle potegne iz tega kakšne nauke. Veliko nas je, 27 plus komisija, to je skupaj 28, ampak to še ne pomeni nujno tudi enotnosti in eh, naučili smo se, da je Evropa šipka, kadar ne govori v en glas. Dejstvo je, da nas je tam lahko veliko, ampak če ne govorimo enakih stvari in če nimamo enakih stališč, potem je problem. In eh, v Nagoji in v Cancunu Mislim, da je pomembno, da imamo enotno stališče Evropske unije in mislim, da si ne moramo več privoščiti slabih rezultatov, ker ti potem bo upadel angažma, upadla bo tudi uh, energija in to je zelo slabo. Vidim, da so vsi belgijski člani odbora tu, dobro, da je tako, ampak tudi drugi so tu iz eh, ostalih političnih skupin, tako da se veselimo izmenjave mnen z vami in vam kar takoj predajam tudi besedo. Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovani poslanci, spoštovane poslanke, dame in gospodje, najprej hvala lepa za to priložnost, da z vami spregovorim o okoljskem programu belgijskega predsedstva. Rada bi vam podala predstavitev tega programa pred vašim odborom. Belgijsko predsedstvo ceni delo, ki ga upravljate tu v vašem odboru, prav tako cenimo bogate izkušnje in bogatstvo strokovnega znanja, ki ga imate mm, v vašem odboru z področja okolja in varnosti prehrane. Kar zadeva okoljsko politiko, je ta odbor vedno igral zelo pomembno vlogo. Belgijsko predsedstvo se še kako dobro zaveda, da Evropski parlament, zdaj po vstopu veljavo Lizbonske pogodbe, igra krepkejšo vlogo. Že pred eh, Lizbonsko pogodbo v običajnem postopku soodločanja je parlament opravil veliko dela, eh, tako da gre na nek način zgolj za kontinuiteto dialoga med eh, nami in parlamentom, torej med eh, formacijo sveta za okolje in odborom za okolje v parlamentu in da na tej podlagi uspešno zaključujemo projekte. V posebno čast mi je, moram reči, da kot flamska ministrica za okolje, naravo in kulturo, lahko predstavim program belgijskega predsedstva z tega področja. Okolje je ena ključnih tem v programu belgijskega predsedstva in to je še kako potrebno, kajti kot Evropska unija se soočamo s številnimi izzivi. Soočamo se z najhujšo krizo zadnjih 50 let, z visoko stopnjo brezposelnosti in eh, z velikimi socialnimi razlikami. Finančni sistem se sooča s eh, hudimi pomankljivostmi, to je seveda povzročilo tudi težave za javne finance in tudi naša konkurenčnost je okrnjena. Rast prebivalstva in pritisk, ki se na ta način izvaja na okolje, pomenita, da je potrebno na novo organizirati naše gospodarstvo in našo družbo. Poleg tega so na mednarodni sceni prisotni tudi novi, pomembni in močni ekonomski akteri. Izzivi prehoda na nizkooglično gospodarstvo, ki naj bo kar se da učinkovito glede porabe naravnih virov, je veliko. In zato potrebujemo močno, odločno in dosledno Evropsko unijo. Belgijsko predsedstvo je obralo zelo uravnotežen pristop in ima zelo ambiciozen program. In to nam lahko uspe, če bomo kot Evropska unija sodelovali, združili sile in na ta način ustvarili tudi jasno, trdno skupno sporočilo. In tu računam tudi na vas. Če dovolite, bi vam predstavila štiri ključne prioritete belgijskega predsedstva. In sicer bi začela, dame in gospodje, spoštovane poslanke in poslanci, z vprašanjem podnebja. Mislim, da se moramo kar z velikimi ambicijami pripraviti na okoljsko konferenco v Cancunu. Po izidu Kopenhavnske konference se mi zdi še kako pomembno za Evropsko unijo, da ponovno pridobimo na zaupanju in da prevzamemo vodstvo, eh, vodilno vlogo. Belsko predsedstvo tukaj ne bo čakalo križem rok. Včeraj v Gentu smo opravili izmenjavo mnen in vse države članice in tudi Evropska komisija se strinjajo, da moramo obrati postopen pristop. V Cancunu torej potrebujemo dobro uravnotežen nabor tematik, ki jih bomo obravnavali. Prav tako morajo biti naši predlogi drugim državam ustrezno uravnoteženi. Tu je potem še vprašanje eh, krčenja gozdov, prilagajanje, prenos tehnologije in pa monitoring, verifikacija in poročanje ter boljše delovanje trga z oglikom. Evropska unija mora seveda upraviti tudi lastno, svojo lastno domačo nalogo s svežnjem 2020-2020. Mislim, da imamo že kar dober trden okvir za to. Nedavno sporočilo Evropske komisije za analizo možnosti za zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov za več kot 20 eh, odstotkov in pa ocena tveganja selitve virov oglika ponuja določene nove elemente za razmislek. Možnosti, ki jih ponuja Evropska komisija, je potrebno nadalje prevetriti, zato da bomo na tej osnovi lahko utemeljili naš pogojno ponudbo 30 odstotkov, da bo to dejansko tudi operativno izvedljivo cilji za leto 2050 so določeni v naših prestolnicah. Imamo tudi dogovor znotraj Kobenhavnskega sporazuma, da bomo obrali nizkoemisijsko razvojno strategijo. Pod španskim predsedstvom se je Svet za okolje odločil, da bomo oktobra to tematiko ponav, obravnavali ponovno zato bo treba v svetu zagotoviti ustrezno usmeritev Evropski komisiji, zato da bo ta lahko predelala različne možnosti in nam predlagala konkretne rešitve. Razprava v svetu za okolje bo pomemben prispevek za Evropski svet o okolju, ki bo potekal oktobra. Prav tako delamo na tem, da bi omejili izpuste CO2 iz lahkih gospodarskih vozil. Če obstaja pripravljenost doseči dogovor glede tega vprašanja v prvem branju, bo belgijsko predsedstvo vsekakor z veseljem to tudi storilo. Naslednja tema je biotska raznovrstnost. Leto 2010, kot veste, je mednarodno leto biotske raznovrstnosti. Belgijsko predsedstvo bi zato rado izkoristilo ta trenutek, to možnost za to, da naredimo pomemben napredek na mednarodni konferenciji o biotski raznovrstnosti v Nagoji na Japonskem. Več kazalnikov namreč kaže, da je upad biotske raznovrstnosti nekaj, kar še naprej poteka. Sklepi sveta z 15. marca omenjajo dolgo in kratkoročno vizijo v okviru strategije EU 2020 na tem področju in eh, tudi na tej osnovi bi radi naredili korak naprej. Želimo namreč doseči soglasje glede realnih in ambicioznih ciljev za obdobje po letu 2010. To menimo, da bi bilo potrebno zajeti v strateški načrt. Na okoljskem svetu oktobra bomo to naše stališče tudi jasno izoblikovali. V tem trenutku potekajo razprave v Montrealu o protokolu o dostopu in eh, delitvi koristi. Rezultat v Nagoji pa bo odvisen od ustrajnosti Evropske unije in tu bomo uspešni le, če bo Evropa govorila v en glas. Na decembrskem svetu bomo obrnavali vprašanje tega, kako akcijski načrt Evropske unije lahko oblikujemo na podlagi izida konference v Nagoji. Biotska raznovrstnost in zdrav ekosistem sta ključnega pomena za blaginjo, za naše gospodarstvo, kajti to je zelo, zelo pomembna korist za na vse. Ampak to je nekaj, kar se podcenjuje. Vaš odbor je o tej problematiki govoril že večkrat imamo tako imenovano poročilo TIB, ki daje tudi več ekonomske teže tem koristim, ki jih eh, ponuja biotska raznovrstnost. In mislim, da moramo to bolj izpostaviti, da bomo na ta način eh, zagotovili trajnostne politične odločitve, ki ne bodo ogrožale ekosistema. Poleg tega potekajo razprave tudi o genetsko spremenjenih organizmih. Komisar Dali, eh, kot vemo, je včeraj sprejel pomembno pobudo na tem področju. Kot veste, je večina teh eh, zadev bila že obravnavana na okoljskem svetu in belgijsko predsedstvo bo nadaljevalo eh, z delom v isti smeri. Tretja prioriteta trajnostno upravljanje z viri. E, mislim, da se vsi strinjate, da z vidika oživitve gospodarstva moramo posvetiti pozornost tudi prekrivanju eh, tematik okolja in gospodarstva. Potrebujemo takšne inštrumente, ki bodo okrepili delovanje na obeh političnih področjih. Treba iti dlje kot zgolj eh, energetska učinkovitost. Potrebujemo tudi trajnostno oziroma eh, trajnostno eh, ravnanje z viri. To je nekaj, kar eh, temelji na učinkoviti in odgovorni rabi oziroma izkoriščanju eh, surovin in odpadkov. Upoštevati je potrebno celoten življenski cikl takšnih eh, snovi. Treba je prilagoditi naš ekonomski sistem temu novemu obračunavanju življenskega cikla eh, snovi in surovin. In edini način, kako to lahko storimo, je, da začnemo na trajnosten način izkoriščati eh, snovi in da jih vključimo v gospodarski cikl z integriranim, celovitim pristopom k eh, razvoju, proizvodni, eh, distribuciji, izrabi in potem predelavi snovi in surovin. O tem je, bila, je bilo govora tudi v Gentu na neformalni ravni v zadnjih dveh dneh. Gospod Leinen je tudi bil povabljen na to neformalno zasedanje in ob tej priložnosti bi se mu rada zahvalila za zelo koristen prispevek k razpravi, ki je potekala v Gentu. Mislim, da je neformalno zasedanje sveta predstavljalo velik, velik uspeh. Naš namen je, da bi uveljavili trajnostno upravljanje z, z viri oziroma s surovinami v vse, vsa področja delovanja Evropske unije. Pomembne so pobude na področju učinkovite rabe eh, naravnih virov, prav tako nameravamo kmalo pripraviti eh, akcijski načrt za leto 2011 in na eh, vrhu oziroma na eh, svetu oktobra bomo tudi Evropske komisiji ponudili ustrezno usmeritev. Imamo tudi dve direktivi eh, o odpadkih, govora namreč o direktivi, tako imenovani direktivi VEE, e. gre za odpadno elektronsko in električno opremo, s čimer želimo zmanjšati vpliv električnih eh, odpadkov na okolje. Druga pa je direktiva ROHS, eh, ker gre za nevarne snovi. V svetu želimo doseči političen dogovor. Predsedstvo je že obravnavalo amandmaje vašega odbora v zvezi z omenjenima dvema aktoma in upamo, da bomo lahko dosegli dogovor s parlamentom že v prvem branju. Naj povem par besed tudi o bioloških odpadkih, gre namreč za trajnostno ravnanje za odpadki in eh, pa tokovi odpadkov eh, skozi celoten življenjski cikl. Belgija poudarja pomen razvoja direktive o bioodpadkih in Evropska komisija bo z nami sodelovala pri tem projektu, prav tako pa si želimo nadaljnih pobud Evropske komisije z tega področja. No, na koncu pa so tu še boljši inštrumenti z področja Evropske okoljske politike. Ne želimo si namreč Evropski komisiji podati boljše usmeritve na različnih področjih, da bi boljša implementacija vodila do boljših politik. Tukaj imamo predvsem v mislih boljše priprave, eh, bolj usmerjeno poročanje, kar seveda pomeni tudi boljšo eh, regulativo eh, in pa spodbude za uporabo tržno usmerjenih inštrumentov. Prav tako razmišljamo o o postopkih na področju mednarodnega okoljskega vodenja in upravljanja. Prav tako razmišljamo o Evropskem okoljskem akcijskem programu, ki je v teku do leta 2012. To je tema, glede katere ima Evropski parlament marsikaj zapovedati in upamo, da boste podali tudi koristen prispevek na tem področju. No, poleg omenjenih direktiv o odpadni električni in o Eh, elektronski opremi in pa o nevarnih snoveh. Eh, nameravamo sprejeti tudi uredbo o biocidih. Zdaj čakamo na politični dogovor v svetu in seveda bo potrebno upoštevati tudi nadaljni razvoj dogodkov okrog tega vprašanja v Evropskem parlamentu. Eh, poslanke poslanci, dame in gospode, gospod predsednik, če želimo doseči napredek na omenjenih področjih, potrebujemo vašo podporo, za katero vas tukaj prosim z tega mesta. Vrst napredek, ki ga Evropa dosega, izhaja iz sodelovanja in dialoga. Pred nami so veliki izzivi v naslednjih šestih mesecih na področju okolja. Mi kot predsedstvo smo pripravljeni na izmenjavo stališč z Evropskim parlamentom in menimo, da nam lahko uspe. Menimo, da Evropska unija mora biti dosledna v svojem delovanju. In kot veste, so razprave v polnem teku in veselimo se že zdaj našega nadaljnega sodelovanja. Hvala lepa. Ja, dank, Hvala lepa. Pa predsedujoča svetu za predstavitev programa belgijskega predsedstva pravite, da je varovanje okolja osrednja točka vašega programa. To seveda z veseljem slišimo. Prav tako z veseljem slišimo, da skušate zagotoviti dogovor med parlamentom in eh, svetom, eh, torej vsemi sedmi nazatimi državami članicami, glede ključnih tem, ki so na dnevnem redu, naprimer eh, direktiva o elektronskih in električnih odpadkih, potem lahka gospodarska vozila in pa uredba o biocidih. In seveda bi bil velik uspeh, če vam vse to uh, uspe do konca letošnjega leta. Prav tako slišim, da so ministri včeraj ponovno govorili o Cancunu in o strategiji oziroma taktiki, ki naj bi jo obrala Evropska unija na teh pogovorih. Tu se še vedno pogojuje naše ukrepanje s tem, kar bodo počeli drugi. In tukaj je pomembno, da gre Evropa iz naslova lastnih interesov v smer nizkoogličnega gospodarstva in da ne gledamo preveč, kaj počnejo drugi, ampak da vendarle sami dosežemo napredek na tem področju, vse je to v našem lastnem interesu. Kar pa zadeva trajnostno upravljanje s surovinami oziroma snovmi, tu mislim, da imamo zopet dobro priložnost, da dobre besede pospremimo še z dobrimi dejanje, kaj te mislim, da obstaja kar nekaj dobrih primerov, kako lahko eh, dragocene snovi ponovno uporabimo, z, ravno z uporabo reciklaže. No, kar nekaj vas je prijavljenih k besedi, najprej koordinatorji političnih skupin, Richard Zeber, kot prvi izvolite. Hvala lepa, predsednik. Zelo me veseli, da je tudi regionalna ministrica prevzela predsedovanje formacije sveta. Sam prejam iz Avstrije, tudi pri nas je koncept eh, regionalizacije zelo močno eh, usidran uh, in uh, veseli me, da ste vi v svoji funkciji predsedujoča te pomembne formacije sveta. Ampak to, kar me nekoliko čudi, je, da ste kot uh, okoljska ministrica začeli z omembo finančne krize. Zdi se, da ste nekako uklešeni v str koncept tega, da je okoljska politika povezana z eh, finančno situacijo in da omejuje okoljsko, um, da omejuje ekonomski napredek. Ampak eh, ravno okoljska politika lahko prijede do tega, da bomo bolj konkurenčni, kajti eh, razmišljanje, da zaradi okoljske politike zamujamo pred drugimi, mislim, da ni pravo. Upam, da sem vas narobe razumel in prepričan sem, da z kakovostno okoljsko politiko smo lahko zelo uspešni na globalni ravni, kajti na ta način bomo jasno pokazali, da so tiste države, ki najbolj očinkovito izrabljajo surovine, tudi tiste, ki so najbolj eh, ekonomsko uspešne. Drug problem, glede na to, da oba prihajava iz regij, eh, raznolikost v implementaciji širom Evrope. In pri direktivi o varovanju ptic in o fani flori vidimo, da so zelo, zelo različni koncepti implementacije te zakonodaje po regijah in to seveda sproža tudi določene nemire v državah in v regijah, kar zadeva te koncepte. Belgijsko predsedstvo bi zato moralo tudi komisijo nekoliko spodbuditi k temu, da Eh, zagotovi enotnost standardov, ne znižanje, ampak splošno zvišanje standardov in da ne bo prišlo do tega, da bo na nekaterih področjih eh, ta zakonodaja striktno izvajena, drug, na drugih področjih pa se države ne bodo ravno zelo brigali za to. Eh, kar zadeva Cancun, me zanima, kako vidite obljubo Evropske unije za tako imeno fast track financiranje. Govorili smo o o tem, da imamo pomankanje sredstev, govorili ste o finančni krizi in zanima me, ali vidite kakšno možnost, da bi to lahko eh, sploh eh, spoštovali, ta, to zavezo Evropske unije. No in na zadnje, hm, naj omenim še to, da še posebej na področju varstva voda čakamo na to, da bo komisija končno predstavila novo eh, direktivo z področja pitne vode. Že več kot leto ni, da to čakamo, tega ni in zato bi se komisijo pozvali k temu, da se drži svoje obljube in da ta predlog končno tudi da na mizo. Hvala lepa. Ja, to je naš ja, cesar z področja vode. Je moral to omeniti. Nekako ste. Dobro, na poti kamer, kajti naslednja je gospa Linda McEwen. Hvala lepa, gospa ministrica, da ste se odeležili današnjega zasedanja. Hvala tudi, da ste predstavili vaše prioritete, ki se zdijo kar smiselne, še posebej glede na mednarodno agendo v prihodnjih šestih mesecih. Če začnem s podnebnimi spremembami, omenili ste, da je seveda pred nami Cancun, ampak ko smo bili v Köbenhavnu in ko smo se pogovarjali z ameriškimi kolegi, se mi zdi, da so dejanja eh, vedno bolj zgovorna kot pa besede. In mi v EU veščas govorimo samo o ciljih, seveda podpiram ta cilj 30 odstotkov, ampak zanima me, ali predsedstvo namerava karkoli storiti vnaprej pred Cancunom in preučiti, kako države članice sploh izvajajo svežen o podnebnih spremembah in kakšen vpliv ima ta svežen. Vem, da je naloga komisije ta, da eh, spremlja izvajanje zakonodaje ampak eh, kar zadeva biotsko raznovrstnost, je bil problem, da smo imeli cilje, ampak res se sprašujem, kako pogosto se okoljski ministri vprašajo dobro, zdaj je dve leti menilo od tega, ko smo sprejeli cilje glede obnovljivih virov, ampak kje, kje pa ste vi zdaj, kje je vaša država, kaj se je spremenilo, kaj, kaj počno največja podjetja ali so. Uh, določene velike korporacije v Evropi, ki bodo rekle, da ja, to je dobro, bodo šli v Cancun in rekli, da ja, Evropa je to storila, to je dobro, bo avtomobilska industrija povedala preostalemu eh, svetu, da je vse tisto, čemu so najprej nasprotovali, eh, zdaj eh, prispevalo k eh, številnim spremembam in da imamo zdaj končno načrte za električna vozila. Ali m, mm, bo komisija eh, torej kaj storila na tem področju, kaj je nek pregled dejanske implementacije zakonodaje, da bomo v Cancunu ne le govorili o 20-30 ali ne vem koliko odstotkih, ampak da bomo pokazali, kaj smo dosegli in kaj še namravamo eh, doseči. To mislim, da bi bilo zelo koristno tudi z vedike tega, da vidimo, do kakšne mere sploh izpolnjujemo svoje zaveze in če ne, potem mislim, da bi morali spregovoriti tudi o tem eh, interno, preden se lotimo Cancuna. In še eno vprašanje. V naslednjih treh mesecih bo komisija opravila tako imenovani benchmarking, eh, kar zadeva schemo za trgovanje z emisijami. To je zelo pomembno. To se trenutno prepušča nacionalnim strokovnjakom, kot razumemo, je zdaj ogromno pritiska, da bi bili kar se da eh, širokogrudni eh, pri teh primerjalnih vrednostih, benchmarkih, ampak to ima seveda tudi velik vpliv na cene oglika in zanima me, ali bodo ministri govorili tudi o tem vprašanju na zasedanjih. Hvala lepa. Thanks, Hvala lepa, gospod Eichhout. Eh, lahko samo govorim v svojem maternem jeziku, kar je zelo dobro. Sicer lahko tukaj vedno govorimo nizozemsko, ampak zato, ker imamo tukaj flamsko ministrico pred nami, bom govoril flamsko oziroma nizozemsko. Govorili ste o štirih prioritetah vendar pa so te zelo splošne, zato bi bolj konkretno postavil še eno vprašanje v zvezi z kakunom in podnebjem. Te ali ste, da želite doseči neko skupno stališče Evropske unije, potem pa ste hkrati dejali, da je treba delovati koherentno. Mene zanima časovnica, časovni načrt. Šele dan pred eh, konferenco v Kürnhavnu smo se zelinili glede našega stališča. In tudi kar zadeva rdečega tuna, smo se zelinili šele dan pred eh, ustrezno konferenco. Kako bi bilo, če bi imeli do sredine oktobra že pripravljeno skupno stališče za Cancun? To pravzaprav ne bi smelo biti na dnevnem redu. Takrat bi morali imeti že zadeve rešene, kar zadeva procentualne vrednosti, tako da bomo imeli potem še kak mesec, da bomo zadeve lahko rešili še na nacionalni ravni, eh, kar zadeva trajnostno ravnanje z sorovinami. Tukaj ste omenili dokument eh, glede popolne delitve lasništva. Tukaj potrebujemo popolno delitev in tudi neko ustrezno rabo, ponovno rabo surovin. Vse skupaj se mi zdi preveč nenatančno, mogoče bi lahko že zdaj napovedali oziroma izvedli neke konkretne korake, ko gre za biološke odpadke. Na tem področju spodbujamo v Evropi trenutno sežiganje odpadkov. Potem pa imamo tukaj direktivo o obnovljivih virih energije. Tukaj spodbujamo sežiganje. Potrebujem neko hierarhijo glede ravnanja z odpadki. In ta cilj tako dosežemo z direktivo o bioloških odpadkih. Zanima me, kaj bo pripravila komisija na to temo, pa tudi kaj boste pripravili vi. In še nekaj v zvezi z uporabo sorovin. Gre tudi za ceno, za stroške, ki jih je treba določiti. Potem potrebujemo ustrezna pravila za obdavčitev energije. Zanima me, ali boste na tem področju delali tako, da ne bomo več eh, plačevali za prostornino, ampak eh, za količino. To so konkretna vprašanja, vi ste bili bolj splošni, kar nam ne pomaga naprej. Se bomo stali samo pri načrtih. Seveda poslanci iz nizozemske lahko govorijo nizozemsko, tudi če nimamo tukaj ministrice, ki je iz flamskega področja. Vemo, da angliško seveda dobro govori, ampak kljub temu lahko govori svoj jezik. Ana Rosman. Hvala lepa. Zelo se strinjam z kolegi. Z kolegi iz socialno-demokratske politične skupine in ostalimi tudi z gospo McEwen. Manjka nam praktičnih ukrepov. Tukaj imamo kar nekaj pozitivnih ukrepov in cili so v redu. Samo kako je s praktično izvedbo? Vedno več papirja dobivamo, vedno več papirja porabimo, vedno več pišemo. Prihajam iz države, kjer še sežigamo odpadke. Tudi meni bi bilo ljubše, če bi prišli na tretjo generacijo. Tu se pravi, tja, kar predlagajo strokovnjaki, da moramo snovi ponovno uporabiti, kajti drugače kmalo ne bomo več imeli na voljo nobenih eh, resursov. Nekaj, kar moramo zelo hitro narediti, je ponovna uporaba plastike. Plastika se zelo širi in je uporabljena na vseh področjih. Do sedaj še nismo veliko naredili na tem področju. Hvala lepa, Andelvo. Merci, monsieur le président. Madame la ministre. Hvala, gospod predsednik. Uh, gospa ministrica, hvala tudi za vaš prispevek. Vi veste, da je Evropa uh, videti uh, smatrana kot motor v programu, okoljskem programu. Mogoče manj od Kopenhagna naprej, vendar nekaj, nekatere države članice so bile manj voljne sodelovati kot v preteklosti. Uh, ne smemo seveda o, ne upoštevati krize, ko ekonomski kontekst, ki je težek, vendar v našem primeru ne moremo a, znižati naših ambicij v zvezi z, okoljskim, a, z okoljsko politiko in ne smemo a, nikakor popustiti pri naši angažiranju, niti v Kankunu, niti kjerkoli drugje to omenili ste tudi, da, ste, da je ena od prioritetnih eh, tem in eh, Gothenburg, recimo 2001, eh, potem Johannesburgu 2002-2006 o bioraznovrstnosti in meseca marca še tudi sestanek s svetom. Torej konkretno so moje vprašanja eh, povezana s tem, kar je bilo že reč, rečeno, kako se bo tokrat, kako bo eh, belgijsko predsedstvo tokrat eh, dejansko se uresničilo tisto, kar se bomo zmenili na srečanju. Kakšne konkretne na dejanja po vašem mnenju, dejansko bi rada videla, kakšne vaše mnenju, kakšne konkretne korake boste bomo, boste uredili, da bo za, v zvezi tudi z decembrom 2010. In podobno tudi eh, konferenca o biodiverziteti oziroma bioraznolikosti v Nagoji. V zvezi vsem tem, kako vidite tudi, eh, kakšne cilje, cilje mislite tu pridobiti. In zadnje vprašanje, govorili smo v, na odboru že precej dobro o tem in gre za gensko eh, prirejene organizme, spremenjene organizme in bi rada vedela kaj več o tem vprašanju z vaši, eh, v vašem mnenju. Hvala lepa. Hvala. Dank u voorzitter. Ik uh, spreek meestal in mijn eigen taal. Ehm. Rebom torej govorila v svojem maternem jeziku in povečano eh, se govorim o svojem maternem jeziku in danes še veliko raje. In govorila bi o dveh prioritetah. Ena, o kateri smo govorili, tu gre za podnebno eh, politiko v zvezi s podnebjem in potem druga. Je, to je presenečenje in to je uh, upravljanje z uh, snovmi. Rad bi, rada bi začela s podnebjem. Dve vprašanje bi postavila. Najprej cilji. Govorili ste o začasni ponudbi Evropske unije eh, o določen procentu. Mis, jaz se osebno ne strinjam, drugi so tudi drugačnega mnenja. Ne mislim dejansko, da bi predsedstvo iskalo nek konsens eh, v svetu. To je vaša naloga, seveda, vendar vaše predsedstvo mora tudi upati se, da, se napred, da napredujemo na določenih področjih, kot je recimo naredilo predsedstvo, špansko predsedstvo. Je 27 držav članic, vendar je to in seveda je včasih težko in mislim, da te ambicije more napredovati in rada bi vedela, kakšne so vaše ambicije. In drugič, eh, potrebno je pridobiti tudi rezultate, pogledati, lasno, pregledati lasno politiko, in eh, neka razprava, ki teče v komisiji, to mogoče eh, se ne tiče točno vaše, ga, vaše razprave, vendar gre za razprave o, o subvencijah. za pridobivanje uh, premoga. Torej gre za naš energetski koktejl v prihodnosti. Eh, premog ne bo imel več svojega prostora za proizvodno e, elektrike, naprimer. Rada bi vedela, kaj dejansko se je določilo na svetu. Eh, torej, da bi se reklo, da so nenavadne surovine uporabljene na različne načine eh, pri eh, državah članicah. Gre za 3 milijarde pomoči strani držav članic, in, in ki naj bi bile usmerjene za, na obnovljive energije. In, in kar se tiče trajnostnega upravljanja z viri, sem popolnoma se strinjam s tem, sem pisala nekaj. Eh, člankov, nekaj poglavi o tem in sem vesela, da bo eh, eh, belgijsko predsedstvo tudi poskušalo sprožiti oziroma narediti, da bi napredoval tudi ta koncept. Imate tudi tu direktivo ROS, potem je tu še Florenc, Florenc, ki je eh, govorila o svojem, o svojem delu oziroma svoje, otišla je tudi na, svoje, na svojo kmetijo. Uh, torej, to je, mislim, da je to prvo branje. Menim, da bi bilo možno pod belgijskim predsedstvom res, narediti nekaj, da bi stvari napredovale. Večina parlament se je odločil, da bo potrebno upoštevati to in biti tudi bolj odprt, kajti v, v, na področju od elektronskih in električnih eh, odpadkov bo potrebno vzpostaviti dosti širok razpon možnosti direktiva ROS, je, jaz sem dejansko uh, razočarana nad uh, odločitvijo parlamenta, da bi umaknili iz tega tudi solarne celice. Mm, mislim, da bi to bila dobra zadeva, če bi svet Eh, bi eh, sprejel stališče, bolj ustrezno stališče v zvezi z eh, solarnimi celicami in uporabi nevarnega, nevarnih snovi. To je so bilo vprašanje, ki sem hotel postaviti. Hvala. Hvala lepa. Predno odgovorite. Imamo še Berta Stasa. Potem smo opravili z nizozemci in belgijski skoraj vsemi. Um, Mevrouw de minister, welkom. Hvala, predsedujoča, da ste, predsednica, hvala, hvala ministrica, da ste tu med nami in da ste nam govorili o tem. Vi poznate tudi biogorivo, poznate tudi to temo, veste, da so biogorivo goriva, eh, o biogorivih se veliko govori, veliko je razprav, gre za občutljivo temo, eh, porabi se ogromno zemlje za to, eh, več kot 4 milijonov hektarov bo uporabljenih leta 2020. Potem tudi o potrdilih o strajnosti teh biogoriv. In kaj še so te kriteriji uporabe? Te niso indirektni eh, kriteriji uporabe, niso nikoli upoštevani. Mislim, da je to po, zelo pomembno. Podobno je v zvezi z kriteriji za trajnostno rabo biomase. Gospa ministrica, rad bi vas vprašal, kaj mislite narediti v okviru sveta. Ali veste to, ali boste eh, to dali na, na, na dnevni red ali um, boste poskušali govoriti o tem ali da bodo razprave tekle o kriteriji, trajnostnih kriterijih o, za biogoriva in za biomaso. Pri biomasi imamo zelo velik problem. Če ne bomo pozorni, se bo problem še razširil, kar dva. In ne bomo seveda dosegli ciljev, ki smo si zastavili. Hvala. Spanford. Celo vrsto vprašanj je to, na katere boste zdaj odgovorili. Rad bi zaključil seznam govornikov. Želi še kdo besedo, drugače bomo zaključili seznam. Vsi ste na njem. Tudi vi, vsi ste gor. V drugem krogu. Zdaj pa gospa ministrica, vaš odgovor. Dankjewel, eh, voorzitter. Dankjewel, eh, dames en heren, parlement slide. Lepa, eh, predsednik, gospe in gospodje. Eh, hvala tudi za, te, za vprašanje in za zanimanje, ki ga imate v zvezi z prioritetami in ambicijami belgijskega predsedstva. Cela vrsta zanimivih, po, zanimivih pobud sem dobila in to si, smo si zapisali in bomo tudi upoštevali, vendar eh, vprašanje sem si razporedila po skupinah, z, interesnih skupinah. Uh, tematskih skupinah tudi. E, torej, o, v zvezi z e, klimo, s podnebjem je tu cela vrsta vprašanj in to bo tudi eden največjih izzivov, zato je bilo toliko vprašanj, največjih izzivov, se, s katerimi se bomo soočili ob koncu leta. Rada bi nekako uh, njansirala uh, neuspeh v Kopenhagnu. Nismo dobili tistega, kar smo pričakovali, vendar nekaj smo vse ne dosegli. Mislim, da moramo nadaljevati uh, in izkoristiti to situacijo, da gremo dal, še dalje. E, poskušati morami, e, v, da bi v Cancunu prišli do sporazuma o sektorskih vidikih, red MRV. Pozorni moramo biti tudi To je tudi velik izziv Evropske, za Evropsko unijo. Moramo stati glavni motor teh probud. Ne smemo uh, dovoliti, da smo mi krivi za, za neuspeh teh postopkov, procesov. Torej moramo biti ambiciozni. In po drugi strani moramo biti pozorni, da nas ne bodo obtoževali, da smo neuspešni da smo bili neuspešni pri pogajanjih. Jaz upam, da to ne bo. Tako, na Kopenhagnu bilo, so nas obtožili, da nismo dobili, dosegli pričakovanih rezultatov. V svojem uvodu sem omenila tudi točke, kjer eh, bomo govorili v Kopenhagni, to se pravi prenos energije, eh, deforestacija, krčenje gozdov in tako dalje in boljša, boljša, eh, boljše delovanje trga eh, oglika. Kako bomo, kom, bomo konkretizirali vse te zadeve v zvezi s financiranjem? 2,4 milijarde evrov je bilo obljubljenih eh, strani Evropske unije in to je že zanimivo, že bolj konkreten podatek v okviru ECOFIN. -a. Uh, omenjajo se tudi uh, pogo pogoji. Moramo biti zadovoljni, da dobimo takšno financiranje, tam, uh, eh, ker to je edini način, da bi vzpostavili ponovno uh, zaupanje. Vprašanjali smo dovolj uh, ambiciozni 20-30 percent, ali smo upogojeni uh, z določenimi vidiki ali ne. Uh, sem rekla ali povedala v svojem uvodu, da imamo začasno stališče v okviru Evropskega unije. Torej 20 in določenih pogojih tudi 30. Podo druge države, podobne države se podobno prizadevajo komunike komisije pravi, da bi bilo zanimivo prejti na 30% brezpogojno in o tem bomo razpravljali v oktobra v svetu, da bi videli, kako svet in Evropska unija, kako lahko pridemo do možnega sporazuma. Vsi bi tu morali biti, biti zmagovalci. In ravno to omenja tudi kom, eh, poročilo komisije pogledam, samo če sem kaj pozabila in sedaj bi vseeno prešli na bioraznovrstnost, biotsko raznovrstnost. To je tudi tema za oktober. Mm, priprave stečejo, dragi kolegi. Smo se zelo si prizadevami, zelo zato imamo zdaj jasno uh, stališče za Montreal in eh, nekaj še, je nekaj še teče pogovorov in verjetno iz tega bo tudi nekaj išlo in to bo temelj, na katerem bomo lahko delovali. Vse te zadeve še tečejo v zvezi z Montrealom in zato ne morem govoriti o tem še bolj podrobno. Financiranje je tudi tema, o kateri bo govora in jasno, to je jasno, moramo imeti te, to razpravo, moramo poslati znamenja bo potekala bo oktobra razprava v, na svetu in bo sprav gotovo na dnevnem redu. Kar se tiče biotske raznovrstnosti, 15. marec naj bi bilo to srečanje, vidno, vendar mora biti do, dopolnjen z zaključki, ki bodo išli iz Montreala. Še eno vprašanje, kako lahko v, v integriramo uh, biotsko raznovrstost v politiko, mm, okoljsko politiko, torej razmišljam predvsem v politiko za kmetijstvo, za ribištvo. Nekaj je bilo tudi vprašanj v zvezu z eh, benchmarking, gospa Makjeven, ki je postavila to vprašanje, če se ne motim. trenutno o tem razpravljajo v komisiji, če sem dobro razumela. Še konkretna ono vprašanje o pitni vodi. To je del programa trija pred, tri, eh, predsedstva Španija, Belgija, Mačarska. Na tem sodelujemo in upajmo, da bomo lahko nadaljevali. Poskušali bomo poglobiti to temo. Zapisala sem si še nekaj vprašanj. Predvsem vprašanje gospe Van, Van Brante in kaj je konkretno kaj pomeni upravljanje, trajnostno upravljanje z viri, z eh, snovmi, ali bo to samo dokumenti, ali bojo samo točke na dnevnem redu. Vprašanje je zanimivo, zanimivo. jaz eh, razumem to kot konkretne, konkretne dejanja, predlagam vam eh, tudi povzetek. Povzetek je z v katerem je, eh, so vse te akcije, eh, vsa ta delovanja in vse te akcije predsedstva našega. Govorili smo tudi o ilegalnim izvozom eh, odpadkov, potem tudi gre za tržne instrumente, predvsem prenos mm, bremena mm, oziroma na delo v zvezi z ekologijo, potem gre tudi za uh, potrdila o elektriki, ki o tem smo tudi razpravljali, verjetno bi to tudi unesli v neke vrste certificiranja, naj bi to bilo in to je tudi zelo zanimivo v razmišljanje. Tudi reciklaža, ti cili bi tudi lahko jih izdelali bolj natančno. Lahko bomo to unesli tudi v uh, ustrezne dosjeje. To eh, v decembra meseca bo, bo, odgovor, bo konkretni odgovor in mislim, takrat bomo lahko delovali naprej. Mislim, da je to zelo dobro, kajti prvič je to, da o tem razpravljamo na evropskem, evropski ravni in predvsem potem, kar se gre tudi za eh, vprašanje v zvezi z biomaso in biogoriva. To, tudi, to, temo, to temo predvidevamo na dnevnem redu oktobra na svetu. Trajnostni kriteriji so seveda pomembni, predvsem kar se tiče okolja. Še naprej bomo morali razmišljati o tem vprašanju na svetu za okolje gre za zelo pomembno no, temo, ko, se, ko je govora o rab, trajnostni rabi virov. Um, in, hva, mislim, da sem odgovorila na vse. Če ne, potem poskušajte. Ja. Hvala lepa za vaše odgovore. Magreb Auken je naslednja za naslednjem krogu. Hvala, gospod eh, predsednik, in hvala tudi ministrici za okolje. Eh, tudi jaz bom govorila v svojem jeziku, ker danes govorimo te majhne jezike. Vprašanje glede poročuna bi postavila malo bolj ostro. Od belgijskega predsedstva smo jasno slišali, da naj bi poskrbeli za okolje. Od komisarja smo slišali, da bomo imeli na voljo boljše instrumente. Vse skupaj ne bo šlo, če ne bomo dobili tudi več sredstev, finančnih sredstev za okolje. Skupaj z reformo proračuna smo dobili posebno situacijo in posebno priložnost, ki jo dobimo vsakih deset let. Zato me zanima, kako bo belgijsko predsedstvo zagotovilo, da bodo ta večja sredstva v razpravi, ko bomo govorili o proračunu. Tako da bomo v septembra že ugotovili oziroma slišali, da ste zadeve vzeli resno, drugače vse skupaj ne bo imelo nobenih posledic. Life Plus ne bomo mogli financirati in tudi marsi česa drugega ne brez eh, dodatnih finančnih sredstev, gospod Fernandez. Eh, se upravičujem, ker sem bil še vedno pri prevajanju pri prevodu pravzaprav. Gospa eh, predsednica, rad bi eh, vam čestitev za ambicije, ki jih imate v programu, kot tudi za, za besede v zvezi z eh, učinkovitostjo in trajnostnim razvojem. In tudi za, de, upam, da gre tudi, tudi za akcijo in upam, da ta kriza finančna bo, bo vzrok za to, da bomo napredovali v smislu eh, recikliranja, da bomo eh, reševali vprašanja eh, okoljskih težav. Torej, tudi, moram reči, da je večina to tudi uh, sprejela. Zadovoljen sem, da, eh, da, da, da komisija napreduje z predlogom direktive v zvezi s tem, vendar upam da, uh, in pričakujem od belgijskega predsedovanja, da bo tu prišlo do konkretnih dejstev in čakamo seveda, da bo komisija predstavila uh, svoje poročilo in to bi morali pritisniti na njo in komisija ima nek uh, protislovni diskurs v tem smislu. Po eni strani imamo zakonodajo brez vsakih eh, napak, na drugi strani pa uh, zahteva več norm, več regulative za uh, uh, spoštovanje teh zadev. Eh, parlament je bil jasen, tudi komisija je bila jasna in, in upam, da bo, bomo napredovali in da bomo tudi poenostavili tistega, kar imamo. Trenutno imamo zakonodajo, ki je razpršena po različnih besedilih in različnih direktivah In kar želimo je, od, je preprostost, eh, jasnost, transparentnost. In tudi ti besedila, ti teksti so zelo ambiciozni in hkrati realistični. Zato, da bi morali priti do uh, selek, uh, selektivnosti in da bi prišla tudi, da bi upoštevali tudi uh, Eh, stališča, ekonomskega stališča in tudi ambientalnega oziroma okoljskega stališča. Sprašujem, kakšne imate strategijo, eh, če sploh je strategija, včasih je strategija in kakšne konkretne akcije imate, da bi napredovali v tej družbi recikliranja in eh, pri boju proti podnebnim spremembam, pod tu je veliko pozitivnih točk, tudi kar se tiče biotske raznovrstnosti. Eh, in tu je zelo pomembno, da imamo dobro biomaso eh, in veliko samo pozitivne točke imamo, da bi postali še bolj ambiciozni in da bi napredovali in naredili direktivo. In z naše strani boste imeli vso podporo. Hvala lepa. Hvala, gospa ministrica in predsednica. Zelo sem zadovoljna, da imate pri vas dve pristojnosti, ki se če, eh, zelo često ne nahajamo, na, najdemo skupaj in to gre za okolje in za kulturo. In zato imate priložnost, da naredite nekaj drugega in da ne ponavljate vedno enake, enaka načela, na, teoretična načela. Na, seveda, jaz tega ne podcenjujem, vendar veliko krat je to težko uresničiti. In kot, eh, človek, kot človek, ki sem delala veliko v kulturi in v okolju, bi rada govorila o materialih, o materialu osnovi. V, v sektor v družbi je, vz, to je en od najbolj, to je sektor uh, eh, gradne, izgradne, ki je uporabljal materiale in to se pravi, kako bi. Uh, tu, če bi Evropa potrebuje veliko, uh, veliko materijalov, ki bi jih lahko pridobila iz tistega, kar so jih stran vrgli. E, torej, nova, nova, nove gradne pomene uničenje ogromnih predelov, zgodovinskih predelov uh, Evrop, v Evropi. Kaj se zgodi s temi odpadki starega, stare stavbe, ko zgradijo nove? In seveda bi Evropa morala zadržati, obdržati, predelati zgodovinsko arhitekturo, jo obdržati in ne, da to uničujemo. E, in seveda uničujemo tudi naravo z kamnolomni, ki so kot velike rane v Evropi. Rada bi, da bi nekdo e, se ukvarjal s tem s to zadevo in ali da pusti, zapusti neko inicijativo, bi, s katero bi lahko sledili. Uh, Veliko je študij na to temo in mm, univerza v Princetonu ali v Avstriji, kjer je, katere politika je res eh, enkratno na in eh, gra, področje eh, gradbeništva eh, oziroma eh, področje re, re, restauratorstva proizvaja 25% več delovnih mest kot izgradnja, kot gradnja novih stavb in to še več kot eh, proizvodna novih energij. Torej gre za in ta, in ta, um, ta gradnja uh, proizvaja ali nova delovna mesta in situ recimo ne bodo prihajali drugi, uh, druga podjetja, ki bi gradili zgodovinske, bi obnavljali zgodovinske, uh, zgodovinske stavbe, temveč uh, lokalno prebivalstvo, ne tuje prebivalstvo in bi rada, rada prepreč, prepričala svoje kolege, da bi naredili tako inicijativo, ki bi nas, ki bi pot, v kateri bi potem razpravljali vnaprej. Hvala lepa. No, to je sta zadevi, ki kolegico zelo zanimata, okolje tudi zgodovinske stavbe, Vitorijo Prodjek naslednji. Grazie. Hvala. Najprej bi zahvalil se gospe ministrici, po, ker je prišla k nam. Po mojem mnenju. je razlog, zakaj pogajanja ne napredujejo. To je zato, ker nismo uspeli eh, dati eh, političnega predloga eh, deklaracije iz Bale. E, in ker nismo dali tega odgovora, se mi zdi, in, če, in dokler ne damo tega odgovora, mislim, da ne bo prišlo do globalnega konsensa. In to je tisto, kar potrebujemo. To je realna, stvarna situacija, konkretna situacija vprašanja svetovnega pregrevanja sveta in nahajamo se v situaciji, ko se moramo zavedati, da naravna sredstva, naravna rekursi so omejeni. Omejena je tudi sposobnost našega planeta, da se da metabolizira naše odpadke. Uh, Eh, pregrevanje, svetovno pregrevanje je tudi, eh, prihaja iz pretirane uporabe fosilnih goriv. Te pa so po drugi strani tudi redki. Problema ni samo, kako pravilno gledati, kakšne materijale uporabljamo, temveč moramo iti veliko globje. Na ravni na sredstva so omejena nared, in najti moramo na politični odgovor. Ne gre samo za tehnološko, uh, na tehnološko rešitev. Nasprotno, če ne bomo dovolj pametni, da bi našli sistem svetovnega vladanja, ki naj bi nam jamčil eh, pravični pristop do naravnih eh, virov. Prihodne generacije uh, bodo prišle do situacije, ko bo do pomankanja in to bo pripeljalo do konfliktov. In to je ta problem, vsebinski problem. Torej moramo delovati eh, resno in da se vrnem na pojav eh, pregrevanja, ne smemo pričakovati niti eh, minevanje, eh, pre, prehod eh, fos, od fosilnih goriv k obnovljivim energijam. Moramo narediti čim prej, ni govora, da bi eh, tu ostali na mestu, moramo nastoriti nekaj, kajti če tega ne naredimo z nekim programom in to nekim programom, ki bi bil ja, močan, eh, trden in eh, odločen, potem bomo na, če to rešimo, bo našli tudi rešitev svetovni ekonomski krizi. Mislim, da je prišel čas, da se te, vse te probleme eh, rešimo, eh, da se z njimi soočimo in da najdemo politični odgovor. In eh, hvala belgijski predsedstvu, da, mm, da bo to obdelala gospa Klas. Hvala lepa. No, iz eh, pomembnih eh, svetovnih problemov spet na konkretne zdajšnje probleme. Veselilo me je, da ste rekli, da želite rešitev na področju biocidov. Moje vprašanje kot poročevalko za to področje je seveda, kako daleč je svet pri iskanju soglasja. V Evropskem parlamentu, vse tukaj v našem odboru, smo podali jasne usmeritve septembra bomo glasovali na plenarnem zasedanju o tem vprašanju, vendar pa želimo že v odbor doseči ustrezne kompromise glede kriterijev, cut-off kriterijev. Želimo si tudi jasno definirane, jasno opredeljene izjeme. In tukaj smo enotni tudi čez meje parlamenta. Enotni smo si tudi glede trajnostnega razvoja želimo si zmanjšati preizkuse na živalih, želimo si eh, varne rezultate, ustrezne, gotove rezultate, vendar pa želimo poskrbeti tudi za živali. Ti so zelo kritično obravnavani. Zato prosim svet, kar sem prosila že komisijo, da jasno opredelite, kateri poskusi so še nujno potrebni in katerim se lahko odpovedamo. tako da ne bi testirali vsega, kar si lahko izmislimo, tako da bi se lahko odpovedali temu ali drugemu preizkusu na živalih. Varstvo voda je pomembna zadeva. Richard Zeber je omenjal direktivo o pitni vodi. Nekatere države članice so zdaj še nekoliko zaskrbljene, da če bomo uredili področje biocidov na evropski ravni, da bo prišlo do razdražitve drobitve na države članice. Vedno moramo imeti namreč v mislih eh, varstvo voda. In jasno mora biti, da je to, kar imamo dobro urejeno v okviru okvirne direktive o vodah in tudi direktive o pitni vode, da bo to tisti okvir, v katerega se bodo vrščale ostale direktive. In konec koncev mora biti tudi možno dobiti neko skupnostno dovoljenje, katerega stroški bodo smiselni. Govorimo o obremenitvah za mala in srednja podjetja, ki jih ne smemo pretirano obremenevati. Zato si mora prizadevati tudi svet, tako da bodo stroški eh, to vrstnih dovoljenj tudi ustrezni. In jih bo mogoče nositi. Hvala lepa in Ivo Bilet kot eh, zadnji govornik v tej skupini. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Kratek bom, gospa ministrica. Želim vam veliko uspeha za vašimi ambicioznimi prioritetami. Govorili ste tudi o zmanjšanju izpustov CO2 v prometu pri lahkih eh, vozilih. To je zelo pomembna tema in s to lahko presekamo gordijski vozov. Če želimo doseči podnebne cilje, bo dobro, če tukaj dosežemo ustrezno soglasje. Gre za temo, s katero se ukvarjajo kolegi pristojni za energetiko, na vsak način pa to vpliva tudi na naše delo. Treba je seveda izvajati pritisk na tiste, ki so pristojni za električna vozila. Tukaj imamo konkretne predloge komisije glede standardov za električna vozila. Špansko predsedstvo je tukaj prevzelo veliko eh, pobudo v zadnjih šestih mesecih, eh, lahko potrdite da boste tudi na vašem področju, to se pravi okolje in narava, še naprej izvajali pritisk, tako da bomo dobili standarde za električna vozila do eh, pomladi naslednjega leta in bomo lahko odigrali vodilno vlogo. Tukaj imate še kakšno vprašanje? Preden odgovorite na vprašanja, bi pozdravil profesorja Bramja in celotno ekipo iz Benetk, ki nam bodo predstavili zamisel ustanovitve Evropskega kazenskega sodišča za prekrške z upor okolje. Zdaj pa imate besedo vi, gospa ministrica. Hvala lepa. Gospe in gospodje. Ja, da vele pozitivne reakcije uh, ob te prioritete in da stojim, da. Hvala za vaše pozitivne odzive. Uh, za vašo podporo, ki ste mi jo izrazili. Povedali ste veliko pomembnih in zanimivih zadev, gospa Auken, vi ste govorili o financiranju in seveda imate prav. Če želimo izvajati dobro okoljsko politiko, zato potrebujemo tudi srezna finančna sredstva. V začetku naslednjega leta se bomo ločili te razprave kar sem tudi že omenila, je, da moramo bolj upozoriti na koristi, na gospodarske eh, koristi ekosistema. Če lahko to dosežemo, bomo prišli dober korak naprej. In to je tudi odgovor na vprašanje gospoda Ziberja. Spraševali eh, ste me, zakaj sem začela stroški eh, v svojem govoru saj je treba povezati financiranje in okoljska vprašanja na nek način. Ta kriza pa je tudi dobra priložnost za to, da se lotimo spostavljanja nizkoglične družbe. Gospod Prodi je to tudi omenil. Pred nami je odlična priložnost, kriza je za nami in izziv v naslednjih letih bo, da dosežemo prehod na nizkooglično gospodarstvo. In prav gotovo si moramo tukaj postaviti tudi vprašanje financiranja, kar zadeva biološke odpadke. Potem smo zelo veseli resolucije Evropskega parlamenta in poskušamo tudi nekaj doseči v svetu. Veselim se že, veselila sem se tudi prispevka gospe Gutierrez, govorili ste o uporabo vrednih snovi, ponovno uporabnih materijalov. Reciklaža je resnično odlična eh, priložnost eh, za reševanje težav. In eh, o te bi lahko govorili tudi v svetu. Tukaj gre za reciklažo takoj, ko proizvedemo nek izdelek, moramo razmišljati že o tem, kako bi ga bilo mogoče ponovno uporabiti oziroma reciklirati. In to je povezano tudi s tem, eh, kar je povedal gospod Prodil, da naši resursi niso neomejeni. Zato moramo razmišljati o teh problemih. Zato sem omenila to kot prioriteto, kot prednostno nalogo in o tem smo razpravljali tudi na neformalnem eh, svetu. Gospa Klans je govorila tudi o vprašanju biocidov. Upamo, da bomo tukaj dosegli soglasje v svetu. Direktiva o pitni vodi, na njo sem že opozorila. Gospod Ajkote je še spraševal. Je še postavil eno vprašanje, na katerega nisem odgovorila, vendar ne namerno šlo je za časovni načrt pri pripravi lastne strategije. Na neformalnem eh, svetu smo govorili o, poleg teme eh, trajnostna uporaba. Eh, reciklažnih eh, materialov, tudi o Cancunu. In tukaj smo se odločili, da bomo morali imeti skupno stališče, moramo podati enotno stališče in moramo biti transparentni pri pogajanjih in sredno izmenjevati eh, ter drug drugega obveščati o napredku. Oktobra bomo naprej govorili o konkretnih eh, pristopih in konec oktobra bomo to upoštevali tudi na eh, običajnem svetu. Takrat bomo že imeli jasno strategijo in takrat se bomo že bolj dogovorili. To je tudi naš namen v svetu. In še zadnje vprašanje, ki se je nanašalo na električna vozila. Tudi tukaj je šlo za prehod in preobrazbo naše industrije. Tukaj igrajo električna vozila pomembno vlogo pri zagotavljanju više kakovosti zraka, kar je popolnoma jasno in s to temo se bomo ukvarjali med našim predsedovanjem in o tem tudi razpravljali s kolegi. Spoštovane poslanke in poslanci, vsem se zahvaljujem za mnogo zanimiva vprašanja in za vaše odzive na program eh, predsedstva. Ponavljam svoje vabilo k sodelovanju. V vsakem trenutku sem pripravljen nadaljevati razpravo z vami. Rada bom prišla v parlament in se pogovorila z vami. Mislim, da je to pomembno pri tematiki, s katero se bomo ukvarjali v naslednjih mesecih potrebno bo tesno sodelovanje med nami, skupaj pa lahko tudi marsikaj dosežemo. Hvala lepa za pozornost. Hvala lepa, gospa predsednica Sveta za okolje. V odboru za okolje imamo zelo veliko zamisli. Upam, da bomo napredovali pri temah, ki smo jih tukaj omenjali, tudi na obeh konferencah v Nagoji in Cancunu bo Evropski parlament poslal svojo delegacijo. In tukaj imamo prošnjo, ki jo, ki jo imamo vedno znova, da bi bili vključeni v skladu z Lizbonsko pogodbo v notranja pogajanja Evropske unije. Mislim, da je napočil čas, da se ne srečujete samo komisija in svet, ampak da k temu pride še parlament, vsaj uh, vodja delegacije in to je naša želja. Hvala lepa. Prav no, verjetno se bomo v naslednjih mesecih še kaj srečevali. Torej, dok malo. Prehajamo na naslednjo temo. Pozdravil sem že profesora Bramija z delegacijo, ki nam bo predstavila zamisel o ustanovitvi Evropskega kazenskega sodišča za prekrške zoprne okolje, gospod Konti je tukaj, Roberto Antoni. Vse skupaj prihaja iz eh, Benetk, od Mednarodne akademije okoljskih znanosti. Veseli me, da ste danes z nami in nam boste poročali o tem projektu. Da ne bomo izgubljali časa, bi vam kar predal besedo. Kolega Fernandez, smo že pri naslednji točki, torej če, imate, če se imate kaj za pogovoriti, storite to kje drugi. Lahko govorite iz eh, dvorane ali pa pridete naprej. Ja. Yeah. Okay, so I give you the floor to present. Uh, torej, predajam vam besedo, Tako da čim bolj jedrnato, kratko in jedrnato predstavite to zamisel. Gospod Grunard, resnično sem eh, hvaležen, da lahko tukaj predstavimo zamisel o zanovitvi Medanega Evropskega kazenskega sodišča za prekrške z opr okolje. Radi bi sodelovali pri tem delu in eh, da bi zaščitili vse živo. Poskrbeti moramo, da bomo omogočili človeku in vsem bitjem ustrezno življenjsko okolje. Veseli nas, da o tem govorimo. Na osnovi vabila ste videli, da smo v dobri družbi. Ljudje, ki skrbijo oziroma ki se angažirajo v naši akademiji, ki utemeljuje Eh, svobodo mišljenja in je v zadnjih štirih eh, in lahko prispeva k ohranjanju okolja. Akademija bi si želela svoje znanje ponuditi, rada bi predstavila neko empatijo, konsens, ki bo zajemala tudi vse, kar bo vključevalo to, kar je povezano z civilizacijskimi vprašanji. Sprejeti moramo, da smo tisti, ki moramo nekaj narediti, katastrofa se je že začela. In zato je izziv naš. Presidente, onorevoli deputati, ringrazio. Dragi predsedujoči, poslanke in poslanci, zahvaljujemo se predvsem tudi predsedniku odmora za okolje, zato da lahko predstavimo v imenu naše akademije naše projekte. Še posebej se zahvaljujem članom tega odbora. trinajstega maja dvajset deset eh, sem poslal dopis eh, odboru Envi in potem smo predsednika Juve Lajnena. In tukaj bi radi predstavili naslednje. Najprej treba gotoviti, zakaj potrebujem to reformo. Poslabšanje položaj naravnih resursov, na kar je vplival človek, je nekaj, kar smo doživljali že v antiki. V nadaljnih stoletjih eh, se je pojavljala vzajemna namerna agresija, ki je pogosto škodila naravi in okolju. Predstavljala je strup za okolje zadnje katastrofe, sploh v povezavi eh, z nesrečo na naftni ploščadi v Mehiškem zalivu, je pokazalo, kako aktualen je ta problem in kako nujno je tukaj posredovati. Potrebujemo nek sistem nadzora in eh, kaznovanja kar lahko omogoči ustrezno no, pravosodno telo. Zato potrebujemo dve stvari. Potrebujemo koordinirana pravila, določila, ki bodo uvajala bolj stroge predpise za omejitev tistih eh, aktivnosti človeka, ki predstavljajo nevarnost za ekosistem. Potrebujemo ostrezen pravosodni pravil, sistem in sistem kazenskega pregona za kršitve, ki so s tem povezane. Stanje je vse slabše, zato je nujno potrebno opozoriti na uporabo določenih pesticidov, ki povzročajo uh, katastrofe, kot je bila tista v Bopalu in tam smo imeli pol milijona kontaminiranih ljudi, ranjenih ljudi in na tisoče mrtvih. Medtem smo že ugotovili, kakšne so nevarnosti in se odločili za izboljšanje zdravja planeta. Tukaj se je pokazalo, kako pomembno je najti odgovore na vprašanja povezana z onesnaževanjem okolja. Imamo tudi študije, satelitske študije, naprimer študijo NASA, ki zbira svoje podatke. In kjer so leta 2001 analizirali te podatke, pri tem je sodelovalo več kot 3000 strokovnjakov, ki je poskušalo na osnovi teh podatkov praviti ustrezne analize in ponuditi rešitve. Na ta način so sestavili neke vrste zemljevit uh, eh, naravnih nesreč. Ta atlas je izšel iz uh, spremljanja, programa spremljanja oziroma nadzora, v katerem so gotovili, da je človek med eh, tisoč, letom 1600 in 2000 povzročil zelo veliko eh, naravnih katastrof, eh, ki so poškodovali planet, eh, zemljo in tudi prispevali k porabi naravnih eh, virov. V zadnjih letih eh, smo veliko govorili o trajnosti in tukaj smo postavili ostrezna načela, ki naj bi veljala eh, povsod. Eh, Tako da smo to v zadnjih 30 letih eh, tudi uradno uveljavljali. Med 72 in 92 eh, smo ugotovili postavljanje veliko prioritet. Tukaj smo se začeli zavedati problematike varstva okolja. Tukaj ne gre za lokalni, regionalni ali nacionalni problem, gre za globalni, svetovni problem. Gre za prihodnost našega planeta in zato smo razvili tudi določeno željo po pridobivanju znanja. Pridobili smo znanstvene, znanstvene dognanja in ugotovili, da je potrebno delovati tudi preventivno vendar ne le v smislu prepričevanja, ampak tudi kaznovanja z ustreznimi sankcijami, ki jih moramo razviti. Glede na sredna načela je potrebno izvesti ustrezne reforme v institucijah in za razvojem tudi supranacionalnih instrumentov. Načelo preprečevanja in previdnosti. sta zelo pomembna. Potem imamo tukaj načela, ki, s katerimi se moramo lotiti korenin onesnaževanja in seveda je treba sprejeti tudi ustrezne predpise, ustrezne določila za učinkovito kaznovanje, tako da lahko sprejmemo ustrezne eh, sankcije, ustrezne ukrepe, ki bodo poskrbeli za to, da ne bo prihajalo več do takšnih eh, kršitev. Treba je opredeliti to vrstne kršitve kot kazniva dejanja in jih ustrezno kaznovati. če prihaja naprimer do nezakonitega požiga gozdov v Grčiji ali kaj podobnega, je treba takoj sprožiti preiskavo in poiskati krivce, sprejeti disciplinske ukrepe. In preprečiti ponovitve dejanj, to je iz eh, leta 2009 ko smo ugotovili, da je potrebno vzpostaviti tudi Evropsko kazensko sodišče za prekrške z oprokulje. Zakaj si želimo takšen no, okoljsko-evropsko sodišče? Kakšne prednosti bi nam takšno sodišče prineslo? Za reformo bi lahko dosegli veliko ciljev, lahko bi zagotovili učinkovito kazensko preganjanje. Našel sem nekaj načel, ki jih lahko s tem dobro realiziramo. Potrebujemo tudi pravni nadzor nad eh, zlorabami naravnih virov. In s tem bi dobili tudi bolj pošten evropski pravosodni sistem za preganjanje okoljskih kršitev. To bi bila dobra rešitev tudi za sredozemsko območje. Evropa je tudi v tem območju. In s tem vprašanjem se tudi vi ukvarjate, tako bi bila ta reforma v skladu z zahtevo milijonov evropskih državljanov, ki se vedno znova soočajo z okoljskimi problemi katastrofami, ki niso kaznovane. Če si pogledamo primer Arhul, kjer je prišlo do katastrofe v Donavski kotlini Evropska. Unija se mora začeti zavedati, da nimamo prave zašite za ekosisteme. Na 100 tisoče kvadratnih kilometrov torej, je bilo nasnaženo z toksičnimi substancami. Tudi Mačarska in druge države so bile udeležene pri tej katastrofi. Nadaljni cilj je preprečevanje katastrof na jezerskih območjih. Prestiž ali Erika so dva primera. Tukaj je bila škoda ogromna To je pomembno ne samo za industrijo, ampak tudi za ribištvo, za turizem, za gostinske obrate. Ne gre samo za zaščito morskega ekosistema. To je prineslo tudi veliko škodo za gospodarstvo. Reforma želi v, biti v skladu z drugimi reformami. Tukaj govorimo o ustreznih dokumentih, ki ste jih sprejela svet in parlament o direktivi 899, ki določa, da morajo države članice sprejeti eh, ukrepe kazenskega pregona, če prihaja do tovrstnih nesreč. Takšna har z harmonizacijo izvajanja okoljske zakonodaje bi dosegli določila 74. člena pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti. kjer govorimo o prekrških eh, zoper in zločinih zoper okolje in o tem, da je treba to vrstne kršitve kaznovati. V Evropski uniji se vedno pogosteje srečujemo s to vrstnimi kršitvami, zato potrebujemo sistem, ki bo omogočil sistematično preganjanje okoljskih kršitev. Omenjena direktiva za zaščito oziroma varstvo okolja s pomočjo kazenskih postopkov bi omogočila harmoniziran sistem, ki bi ga izvajali v vseh državah članicah. Ta direktiva jasno in izricno pravi, da moramo imeti neke ukrepe v primeru kršitev z obrokoljem. Gre za kazniva dejanja in tukaj se moramo ustrezno odzvati. Izkušnje so pokazali, da obstoječe sankcije oziroma ne samo sankcije, sistemi za sankcioniranje tovrstnih eh, prekrškov ne zadostujejo za učinkovito varstvo okolja. Spoštovanje eh, predpisov o varstvu okolja bi lahko okrepili z uvedbo kazenskih sankcij, tudi upravnih sankcij ali pa tudi civilno-pravnih eh, očkodninskih eh, sankcij. Potrebujemo sankcije, ki bodo eh, odvrnile storilce od tega, da bi počeli to vrstna dejanja, ki lahko vodijo v hudo poslavšanje pogojev za življenje flore in faune ter za ohranjanje vrst. Poleg te možne reforme, o kateri bomo lahko v kratkem razpravljali, imamo še zamisel o mednarodnem Evropsk eh, kazenskem sodišču za okoljske prekrške. Ta zadeva je nekoliko bolj kompleksna in sestavljena eh, bolj dolgoročno, ampak naša akademija se je že leta zauzema za ustanovitev takšnega sodišča. Države članice imajo tukaj dožnost, eh, da sprejmejo ustrezne kazni za nezakonita dejanja, kot je naprimer nezakonito odlaganje odpadkov. Če bomo imeli sodišče za to področje in bomo s tem spostavili novo institucijo, potem bi lahko izvedli še to drugo reformo. Kajti 27 držav članic Evropske unije že predstavljalo velik odstotek bodočega mednarodnega kazenskega sodišča za okoljske kršitve. Ta, to Evropsko sodišče bi pripravljalo do tega, da bi dobili pravzaprav mednarodno sodišče. Tukaj tudi so tukaj di zgodovinski razlogi za ustanovitev tovrstnega sodišča prihajalo je do velikih eh, okoljskih nesreč eh, z veliko škodo in eh, te so pogosto ostale nekaznovane. Naprimer Bopal, 30 tisoč mrtvih, odškodnine 500 evrov za vsakega sorodnika žrtev. In samo 100 za tiste, ki so preživeli katastrofo. Šele leta 2010 je bila sprejeta odločitev o izplačilu odškodnine, torej deset let po nesreči. Odgovorni so bili obsojeni za ta dejanja, vendar brez upoštevanja zločinov zopor okolje. Lastnik tovarne po 26 letih eh, ne bo dobil neke hude kazni. Tukaj torej ne gre za ustrezno kaznovanje, kar je tudi v nasprotju z evropskimi načeli, kar zadeva učinkovitost eh, sankcij. Tukaj se pojavlja zelo enostavno vprašanje. Če velike naravne katastrofe, ki so uničile tudi cele ekosisteme, so to kazniva dejanja, ki jih lahko označimo tudi kot zločine proti človeštvu. Moje besedilo ste dobili. Naj še opozorim na postopke v skladu za členi 121, 122 in 123 za revizijski postopek, potem tudi na sedmi člen, kjer gre za aktivnosti človeka, ljudi. Tukaj imamo določila, ki bi lahko poskrbela za to, da bi naklepno storjena oziroma povzročene okoljske nesreče vključili v seznam zločinov proti človeštvu. S tem bi svojo predstavitev oziroma s tem bi zaključil s to temo in prehajam takoj na naslednjo temo. Zadnja katastrofa, ki lahko spremljamo celo varjanjem časom na spletu, se je zgodila v Mehiškem zalivu. Gre za milijone hektolitrov goriva oziroma nafte, ki se izliva v morje. In tukaj vidimo ogromne količine iztekajoče nafte. Kot rečeno, lahko to spremljamo na spletu. Zdaj pa k reformam predlagali bi, da spostavimo interdisciplinarno komisijo z ustreznimi pristojnostmi. Zato potrebujemo tudi potrebne pobude, dokumentacijo, ki mora biti na voljo državam članicam. Države, ki so, ki podpisa, ki so podpisale dokument v Rimo, zato da bi namerno storjene kršitve oziroma prekrške z opor okolje uvrstili v seznam zločinov proti človeštvu, potem bi tukaj potrebovali nove postopke, potrebujemo tudi ustrezno pobudo za Evropsko sodišče, za okoljske prekrške, to bi bilo sodišče, ki bi sodilo pod mednarodno sodišče in v tem, te komisiji bi potrebovali strokovnjake za različnih eh, področji, tako da bi lahko pripravili tudi eh, poslovnik tega sodišča. Še bolj pomembni so instrumenti za preprečevanjem, še bolj kot eh, sankcije poleg instrumentov za kazenski pregon potrebujemo tudi ustrezne ukrepe za preprečevanje tovrstnih eh, dejanj. Potrebno je klasificirati to problematiko po poštevanju različnih eh, vidikov, tudi zdravstvenih, treba je upoštevati tudi antropološke in kulturne vidike in eh, v končni fazi bo potrebno izdelati koncepte za oceno onesnaženja škode za ekosisteme in potem moramo vključiti še koncept eh, naklepnih eh, storitev tovrstnih eh, dejanj. Zahvalil bi se za vašo pozornost, pa vendar bi želel še povedati nekaj nek eh, sklep eh, Mednarodna akademija za okoljske znanosti upa, da bo ta odbor pozitivno obravnaval naše predloge. Pripravljeni smo ponuditi vse naše resurse, kadrovske, strokovne, znanstvene pri izvedbi teh reform. Znanost v Vili Erion je na voljo mesto Benetke, nam je še prepustilo to vilo za izvajanje tega projekta in to podpira tudi provinca. Upamo, da bo odbor Envi naredil zgodovinski korak pri preprečevanju in kazenskem pregonu okoljskih eh, nesreč. To ste že počeli, še preden je to bilo to uzakonjeno. In s tem bi vas tudi povabil, da nas obiščete v Benetkah. Hvala lepa. Ja, muito grazie, profesor Abrami, per di presentazione eh, dei... Hvala lepa, profesor Ambrami, za predstavitev teh eh, zamisli o mednarodnem kazanskem sodišču za dejanja proti okolju. Veseli me, da ste prevzeli to pobudo. Eh, kaznjiva dejanja proti okolju niso neka neki kavalirski delikti. E, to je potrebno upoštevati in sankcionirati. Mislim, da ne moramo več e, zadev prepuščati, da potekajo tako, kot potekajo. Veliko je malih prestopkov, veliko pa tudi zelo velikih kršitev, ki masovno uničujejo okolje, človekovo življenje, povzročajo celo smrt. In v let peščici držav imamo inštrumente za to, da se odgovorne kliče na odgovornost, tako da to je velika vrzel. Če tudi gre za, kateri konec koncev gre za javne dobrine, ki presegajo nacionalne meje, zemljsko ozračje, ekosisteme, za, ekosistemi, za katere se noben pravni sistem na svetu nekako ne čuti odgovorne. To, to je pomembna pravna vrzel in zato je pomembno, da ste z vašimi sodelavci sem prišli to zamisel predstaviti, tako da bomo lahko na tej podlagi naprej delali na teh predlogih. Nekaj kolegov želi podati nekaj vprašanj oziroma pripomb. Vitorijo prodi kot prvi. Izvoli, Vitorijo. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa tudi profesor Abrami za to predstavitev. Rad bi podal nekoliko bolj političen upogled v to pobudo. Že v prejšnji točki smo nekoliko obravnavali te razmere, v katerih se je znašel naš planet. Gre namreč za dejansko globalizacijo. Če pogledamo na primer globalno segrevanje, je popolnoma očitno, da toplogredni plini, ki jih spuščamo v atmosfero, kjerkoli na svetu, potem eh, zelo hitro to vpliva na celoten planet. To torej pomeni, da se nahajamo v nekem razmerju soodvisnosti. In to soodvisnost moramo na nek način obvladovati, upravljati, tako da z političnega vidika se ne moremo izogniti razmišljanju o sistemu upravljanja vodenja, čeprav se začne z skromnimi pristojnostmi, ampak mislim, da moramo vendarle priti do takšnega zaključka. To torej pomeni, da moramo vendarle podvreči kritikam dosedanji koncept suverenosti. Mi smo vedno menili, da je suverenost države absolutni koncept ki je v rokah zgolj posamezne države. In to moramo zdaj spremeniti, kajti to ne drži več. Ne drži več, zato ker preprosto obstajajo stvari, ki kažejo, da smo vendarle v razmerju so odvisnosti. In zato se moramo racionalno lotiti tega eh, problema in vzpostaviti nek eh, sistem vodenja in seveda tudi nek sistem sodstva. In v tem smislu moramo tudi zagotoviti nek preskok na ustrezno raven in zato moramo dopolniti načelo subsidijarnosti. Subsidijarnost namreč eh, ne moremo eh, več omejiti zgolj na to, da se prenese odgovornost z više na nižjo raven institucionalnega odločanja, temveč mora na koncept subsidijarnosti delovati v obe smeri. To torej pomeni, da mednarodna vprašanja ne moremo več obravnavati zgolj na nacionalni ravni, temveč moramo priti do nekakšnega dogovora, zato da v duhu konsenza obravnavamo to problematiko in eh, zato je pomembno, da v pozitivnem duhu iščemo politične rešitve za vse te probleme, ampak to ima seveda tudi posledico, posledice na kazanskem področju in zato menim, da tudi uh, z tega vidika to lahko upravičimo. No in tu vidite, je problem tega koncepta absolutne suverenosti, ki je problematičen. In stališče ZDA, ne le ZDA, kar zadeva mednarodno kazansko sodišče, je enako. ZDA pravijo, da ameriškega državljana ne more obsoditi nobeno drugo sodišče kot eh, ameriško sodišče. Je to prav? Po mojem mnenju ne. Če je nekdo odgovoren, tudi na drugi ravni, in seveda bo to zahtevalo zelo, zelo natančno pripravo, ki bo zahtevala veliko dela, ampak vendarle je treba objektivno izgledati na globalizacijo. In zato moramo biti pripravljeni ustvariti inštrumente, ki bodo ustrezni, inštrumente, ki so po naravi stvari nadnacionalni in mi v Evropi imamo izkušnje s tem, torej potrebujemo takšen inštrument, da bomo lahko vzpostavili nov raven upravljanja na nadnacionalni ravni, nov nivo, ki bo omogočil obvladovanje teh problemov, ki so pač tudi nadnacionalni v svoji naravi. Tako da z tega vidika smo mi v Evropi že naredili določene korake, sicer skromne, pa vendarle. In mislim, da moramo najti način, da poiščemo rešitev tudi za mednarodno kazensko sodišče, v tem primeru za področje okolja. Hvala. Hvala lepa, Vitorijo in za zelo poglobljeno, skoraj da že filozofsko obravnavo te tematike. Mislim, da je bil tvoj prispevek zelo dober. Namreč, da obstaja neka praznina med konceptoma subsidijarnosti in suverenosti. E, tu je pač neka nadnacionalna raven tudi, kaj ti konec koncev imamo tukaj več e, takšnih nadnacionalnih problemov in e, kaznjivih dejanj, ki potem ne naletijo na ustrezen pregon. Gospa Marko Najteh. Hvala lepa, predsednik. Hvala tudi dr. Abrami za predstavitev te pobude. Optimistično gledano bi nam ta pobuda omogočila reševanje vrste okoljskih vprašanj, prav tako bi prispevala k čistejšemu okolju. Seveda razumem, da je v tej fazi to zgolj nekakšna faza brainstorminga, torej eh, odprtega razmišljanja, ampak mislim, da bi lahko odgovorili vendar na nekaj konkretnih vprašanj. Naprimer, kakšna je bila pristojnost sodišča, jurisdikcija sodišča, kakšne uh, funkcije v smislu preiskav in obravnave uh, primerov in sankcioniranja bi imelo to sodišče. Kaj ti menim, da moramo, si moramo biti tukaj na jasnem, ali bo to sodišče sodilo zgolj pravnim osebam ali pa tudi fizičnim osebam. Če je govor o pravnih osebah, potem je treba razumeti, da je ključnega pomena kraj sedeža takšne pravne osebe. Kar zadeva mm, sedanjo tragedijo v Mehiškem zalivu, tu smo priča jasno temu, da je eno podjetje odgovorno za nastalo škodo, ampak v določenih primerjih, naprimer v primeru Baljskega mora, pa je več oseb oziroma entitet odgovornih, naprimer za povečano eh, toksičnost voda v Baljskem morju. In včasih je lahko dejavnost podjetja sicer odgovorna za onesnaženje, vendar pa bi bilo to zelo težko izmeriti. Zanima me torej vaša reakcija na to vprašanje. Poleg tega, če naj bi imeli sodišče na ravni EU, potem bi bila morda pred nami enostavnejša pot, kajti konec konce je Evropska unija dokaj napredna na tem področju. Vendar, če pa naj bi sem vključili tudi tretje države, Rusijo naprimer, Kitajsko, ZDA, Belorusijo, eh, še posebej glede to, da ne sodelujejo v drugih tovrstnih projektih, pa se bo stvar zapletla. Hvala lepa, Nick Griffin. Hvala, predsednik. Hvala profesorju za res fascinantno pogled v našo vse bolj nadnacionalno prihodnost. Imam samo eno enostavno vprašanje. Ali je akademija predvideva ali pa podpira uporabo tega okoljskega sodišča tudi zato, da se bodo pred roko pravice eh, privedli eh, tisti, ki zanikajo pojav globalnega sogrevanja. Hvala. <laughs> Ja, ja kot vedno, lepo provokativno vprašanje, ampak dobro, povedano je bilo. Naslednja pa je Jolanda Hibner. Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovani gospod profesor, mislim, da lahko rečemo, da je to pobuda, ki je hvale vredna. Še posebej, če bo to neko sodišče, ki bo delovalo na mednarodni ravni. Ustanovitev takšnega sodišča pa bo seveda imelo za posledico, da se bo odločilo o posledicah okoljskih katastrof, ki so zadnja, zadnji člen v verigi takšnih okoljskih katastrof. Predvidena naj bi bila cela vrsta različnih sankcij, glede na eh, obseg katastrofe in eh, tako naprej. Ampak v časopisih prebiramo, naprimer, da je podjetje BP eh, zavračalo stališča strokovnjakov, kar zadeva izkoriščanje eh, zadevne lokacije. Eh, E, tako da me zanima, ali bo tu na voljo tudi kakšno kontrolno, kakšna kontrolna instanca, kajti vemo, da je reševanje problemov naknadno oziroma sankcije, to so zadeve, ki pridejo čisto, čisto na koncu. Pomembna je preventiva in zato me zanima, ali predvidevate nekakšen sistem naprejšnjega preverjanja, preventive, informiranja ali morda celo nekakšen sistem uh, vnaprejšnjih kazni, da bi na ta način preprečevali takšne katastrofe, kakršne imamo in da ne bi potem morali se soočiti s takšnimi posledicami, kot jih imamo. Hvala lepa še kolegica Berger. Hvala lepa. Tu sem kot obiskovalka iz eh, odbora za pravne zadeve. Mi se ukvarjamo z čezmejnimi okoljskimi kaznevimi dejanji, kajti tukaj tukaj gre de facto za resen problem. Ni na ključje, da so določene nevarne naprave in eh, tovarne in tako naprej zelo, zelo blizu meja. To gre naprimer za atomske eh, centrale, za sežigalnice odpadkov, za usnjarne, ki so vedno nekako čudežno tik ob mejah. To, kar mene še posebej zanima, je če naj bi imeli takšno evropsko ali celo globalno sodišče. Kje bomo našli pravno podlago in eh, v kakšni obliki bomo imeli pravno podlago, ki bo zagotavljala zavezojočo naravo tega sodišča in njegovih pristojnosti, kar zadeva države članice, če se omejimo zgolj na evropsko raven, kar zadeva izvajanje kazenskih sankcij, sploh ko gre za ogrožanje zdravja in življenja ljudi. Eh, kajti imeli smo že kar nekaj takšnih primerov, ko je šlo za čezmejna kazniva dejanja in ko je šlo preprosto za vprašanje, ali so možne kazenske sankcije. In svet je dosedaj takšne zadeve vedno blokiral in zavračal. Tako da moramo si priznati, da smo tudi v Evropski uniji eh, še zelo, zelo na začetku poti, kar zadeva upoštevanje posledic eh, lastnega delovanja eh, za našimi mejami. Zanima me torej, ali obstajajo rešitve, morbitne rešitve, kako bi do tega cilja prišli. Eh, cilj je sicer jasen, eh, pot pa se bojim, da eh, še ni ravno zelo dobro kakovana. Eh, ampak če vemo, kako bi nekatere ovire na tej poti vendar lahko odpravili, pa mi je bilo že zelo koristno. Hvala, hvala tudi za ta prispevek odbora za pravne zadeve, kajti to je ključnega pomena, če se želimo te teme resno lotiti. Potem potrebujemo tudi predstavnike odbora za pravne zadeve, ne le za okoljske zadeve. Kar zadeva kazensko pravo, smo do sedaj, kar zadeva ogroženost, ogrožanje življenja in zdravja. Hmm govori o drugih zadevah, pri okolju govorimo o ekosistemu, tako da tu mislim, da potrebujemo nek drugačen pristop, neko drugačno izhodišče, tudi nove uh, eh, kazanske sankcije. Koliko razumem, da je rimski statut kot pravna podlaga za mednarodno kazansko sodišče za uh, zločine proti človečnosti predstavljal osnovo, torej rimski statut naj bi predstavljal osnovo tudi za to vrstno sodišče eh, za okoljske kazniva dejanja, ki so tudi dejanja proti človečnosti. In to mednarodno kazensko sodišče že danes ukrepa le v primeru, da obstaja vrzel v kazenskem sistemu, če torej nek delikt. De, ne more biti obravnavan po nacionalni eh, kazenski zakonodaji. In verjetno bo tukaj pri okoljskih kaznjivih dejanjih zadeva podobna. Če ni nekega nacionalnega sistema sankcioniranja, potem nastopi pristojnost tega sodišča. če, torej le, če takšne pristojnosti ni, potem nastopi pristojnost mednarodnega sodišča. Potem vprašanje tudi, ali potrebujemo Evropsko sodišče poleg samega mednarodnega sodišča, kajti v EU je kaj malo verjetno, da bi okoljsko sodišče lahko delovalo. Aha, pač, no dobro, to je torej vprašanje, ki bo zahtevalo odgovore. Torej, profesor Brami, kar nekaj vprašanj ste slišali. A, še eno, še Karin Kardenbach. Samo v pojasnilo, glede na to, da nisem pravnica, tako kot Eva. Koliko res razumem, naj bi to sodišče bilo pristojno zgolj za kazensko pravne zadeve. To torej pomeni, da mora iti pri zadevi bodi si za naklepno dejanje ali pa za veliko malomarnost. Torej, treba je dokazati, da eh, gre za veliko malomarnost ali za naklepno Eh, dejanja. Če pa gre za nesrečo, potem naj eh, to sodišče tega ne bi krilo. Kaj ti pojavlja se tudi vprašanje eh, vrednotenja? Imamo dokaj jasna vrednotenja, kar zadeva ekonomsko škodo, ne pa kar zadeva škodo na ekosistemu. Tako da se tukaj pojavlja tudi vprašanje, kdo zadevo definira naprej. Ja, mislim, da smo slišali kar nekaj zanimivih pripomb in vprašanj, tako da bi vas prosil, da ob tej priložnosti na to tudi odgovorite. Izvolite. Hvala lepa vsem poslankam in poslancem, kajti mislim, da ste resnično izpostavili vprašanja, ki so res velikega pomena. Če začnem s tem, kar je povedal profesor Prodi. če sem prav razumel, gre tukaj za vprašanje izvajanja sankcij iz vidika subsidijarnosti in pa dejanske kršitve eh, načela soverenosti. To se mi zdi tisto načelo, ki ste ga spostavili. Naj povem, da je zamisel o reformi tega sodišča. Evropskega kazanskega sodišča za okoljska kazniva dejanja. Zamisel, ki ne krši nikakršnega načela soverenosti. Zakaj? Zato, ker vemo vsi, da če začnemo pri italijanski ustavi, ampak mislim, da je enako velja za ostale ustave, da je kazansko pravno področje v izključni pristojnosti države. Vsaka država seveda. Eh, sebično brani to področje, enako velja tudi za sankcije, kar zadeva eh, kazniva dejanja. Ampak to je diskurs, ki mislim, da gre čisto z roko roki s to razpravo o reformi Evropskega sodišča za okoljsko kaznivo dejanje. Zakaj? Zato, ker vsaka država članica Evropske unije bo nadaljevala s svojim sistemom pregona kaznevih dejanj. Sveda bi se morali vsi prilagoditi direktivi o varovanju okolja, kar zadeva poenotenje sankcij, kar zadeva ostale sankcije za analogna kazniva dejanja v drugih državah. Torej vsaka država bo še naprej sama izvajala pregon, ugotavljala, kdaj gre za kaznivo dejanje, ampak na podlagi tega, kar je določeno na ravni Evropske unije v direktivi o varovanju okolja. To torej pomeni, da je to povezano tudi s tem, kar je bilo rečeno, eh, vsaj deloma, strani ostalih govornikov, namreč eh, vprašanje globalnega segrevanja in podnebnih sprememb. Mislim, da je kar nekaj vrst obnašanja, ki jih je potrebno sankcionirati. Že vse, ko gre na primer za prodajo snovi, ki so škodljive za ozonsko plast, tukaj že imamo jasno predeljene sankcije. Ampak drugi ste omenili tudi načelo subsidijarnosti. Kajti to načelo bi moralo veljati, če bi imeli takšno Evropsko okoljsko sodišče. Zakaj? Iz preprostega razloga, da bi imeli nek organ s pristojnostjo, o kateri je govoril predsednik Jolanen. Torej, to sodišče bi posredovalo v primerih, ko nacionalna sodišča ne morejo posredovati. Torej, v primeru, da pride do popolne nekakšne inercije, lahko to mednarodno sodišče stopi na mesto nacionalnih sodišč in potrebujemo torej neko ravnovesje, ki bo lahko eh, pomenilo, da takšno sodišče obravnava ta, te primere. Poglejmo primer Aral v Romuniji. Kaj bi se zgodilo, če bi imeli Evropsko okoljsko sodišče, ko je 100 tisoč kubičnih metrov stropenega blata bilo spoščenega v okolje. Kaj bi se zgodilo? Komisar za okolje ne bi mogel preprosto skomigniti eh, z rameni in reči, ja, nimamo pristojnosti. To je to, na kar upam in eh, prepričan sem, da je to možno in izvedljivo. Eh, in zato menim, da ne bi prišlo do nekakršnih kršitev pravic posameznih držav članic za izvajanje lastne kazenske zakonodaje. Ne, države članice bi bile tiste, ki bi sankcionirale kazniva dejanja. Ampak dejstvo je, da bistvo te zgodbe ostaja učinkovitost in eh, sama izvedljivost Govorili smo tudi o sorazmernosti sankcij in o odvračilnem učinku sankcij. Ampak kakšen odvračilni učinek sploh eh, imamo, če imamo predpisane sankcije, ki pa se ne uh, prisodijo? To potem ostane mrtva črka na papirju. Tako da potrebujemo nekaj, kar bi funkcioniralo kot nekakšna spodbuda v tej smeri. spomnili ste me na dejstvo, da mednarodno kazansko sodišče ni pristojno za ameriške državljane. Pravijo nam, da ZDA nikoli ne bodo dopustili pregon svojih državljanov strani tega sodišče. Pustimo zdaj okoljsko sodišče, ampak skušam samo odgovoriti na to, kar je dejal profesor Prodi in se, in se dotikam zdaj mednarodnega kazanskega sodišča kot takšnega. Recimo v letu 1972, ko je potekala prva mednarodna konferenca v Štokholmu če bi takrat predvideli, kaj se bo zgodilo v naslednjih 20 letih, takrat verjetno nihče ne bi upal napovedati, da bodo ljudje postali tako ozaveščeni o okolju, kot so. Če bi takrat razmišljali o tem, da bomo imeli nek institut, ki bo deloval preventivno, eh, če bi takrat razmišljali o okoljskih strategijah, o presojah, o vplivih na okolju, in eh, tako naprej. Takrat bi bilo to nemogoče, takrat je bilo vse to popolnoma nepojemljivo. Tole bom moral na hitro skozi ta vprašanja. Bom skušal odgovoriti na vsa vaša vprašanja, čeprav me predsednik upominja, da čas teče. Torej, kakšno pravico bi izrekalo to sodišče? Ja, eh, to sodišče bi predvsem uveljavljalo obstoječo zakonodajo. Če pomislimo naprimer samo na ladje ali jim je dovoljen vstop v teritorijalne vode Evropske unije. Mislim, da moramo imeti možnost prestreči takšno ladjo. Zdaj, če države članice ne ukrepajo, lahko to sodišče ukrepa na mesto njih. Potem je to vprašanje fizičnih oseb in ne samo pravnih oseb. Jasno je, da bi bilo potrebno pogledati, kakšna škoda je bila storjena in eh, treba je ugotoviti, kakšno je ustrezno ravnovesje. Ampak načela mislim, da so jasna potem Balsko morje. Kar nekaj organov je že, ki so pristojni za onesnaženje. Treba je torej pogledati, kakšno moč so imeli posamezniki, potem odločati tudi o posledicah morebitnih takšnih katastrof. In vse to so. Eh, resni problemi in se to bo potrebno preučiti, kajti obstajajo tudi druge oblike škode, o katerih ljudje sploh ne govorijo. Škoda, ki niti ni okoljska, ampak je bolj biološke narave. In, eh, je povezana tudi z škodo človekovemu zdravju, tako da je treba na okolje gledati tudi z tega vidika. Hvala. Vami, Hvala lepa, profesor Obrami, hvala tudi profesorju Grumrtu in ostalim gostom. Mislim, da ste videli, da, da je interes, da je angažiranost tu tudi strani odbora za pravne zadeve v parlamentu in strani drugih odborov. Vašo pobudo smo vsekakor vzeli na znanje in uh, lahko vam povem, da je to zelo koristna razprava, ki se je zdaj tukaj sprožila in vsekakor bomo z vami v stiku, kar zadeva to, kako bi lahko bi tukaj napredovali in kako bi lahko zapolnili to vrzel med eh, dejstvom, da obstajajo okoljska kazniva dejanja, ni pa mehanizma za sankcioniranje in za ugotavljanje odgovornosti in eh, sankcioniranja odgovornih. In da bi že s tem morda lahko preprečili popolnoma neodgovorno ravnanje z okoljem in ekosistemi. Tako, kolegice in kolegi, s tem smo pri koncu današnjega zasedanja. Vsi tisti, ki ne sodite na zasedanje koordinatorjev, želim prijetne poletne počitnice, spočite se. Veliko smo dosegli v tej prvi polovici leta, vidimo pa se naslednjič 6. septembra ob 19. uri na posebnem eh, zasedanju v Strasburu. S tem je zasedanje zaključeno, sledi pa še sestanek koordinatorjev. Wonderful, yeah.